tiče popravka včeraj, v začetku zasedanja, počeljeno 231. četrti odstavek poslovnika, pa tudi lahko povem, da ni bilo zahtevka za glasovanje, zato je ta popravek sprejet.